уважаеми колеги за мен е чест и удоволствие да съпредседателствам днешната пленарна Spoštovani kolegi, v veliko čast in veselje mi je, da lahko danes sopredsedujem na tem zasedanju. Gre za sejo, ki bo govorila o usklajevanju evropskih politik Tako sedaj pa bom govorila angliško, želela sem samo začeti v bolgarščini. Najprej bi pozdravila vse predstavnike nacionalnih parlamentov in tudi poslance Evropskega parlamenta. Še posebej se zahvaljujem gospe Tyson, ki se je odločila sodelovati pri našem zasedanju. V prvem delu se bomo osredotočili na uh, cikel Evropskega semestra za leto 2018. Razpravljali bomo o političnih prioritetah cikla evropskega semestra za letošnje leto, kot je bilo to zapisano v letnem pregledu rasti Evropske komisije in potem sprejeto v svetu. Na koncu bomo pripravili pobudo na, eh, pri, poročilo na lastno pobudo v odborih Evropskega parlamenta za zaposlovanje in za gospodarstvo, ki bodo pot, posta potekala kasneje. V imenu gospoda Gotirja se opravičujem, namreč žal je še na nekem sestanku, ki se je malce zavlekel in se nam bo pridružil čim prej in takrat se mi bo pridružil in bova skupaj nadaljevala predsedovanje tega zasedanja. Delegati bodo lahko podali svoje mnenje glede boljšega usklajevanja gospodarske politike v Evropi. Naj povem nekaj glede pravil zasedanja, tako da boste razumeli, kako bo potekalo, potekala današnja seja. Če želite spregovoriti na današnjem sestanku, potekajo naslednja pravila. Kot ponavadi bomo poskušali zagotoviti, da bodo besedo dobili vsi, ki to želijo, tako da bodo lahko podali svoj, svoje stališče. Je pa res, da je čas današnje seje omejen. Glede na to, da je število sodelujočih veliko, verjetno ne bo mogoče, da bi čisto vsi spregovorili. Prvo zato vas tudi prosim, da se pri svojih prispevkih omejite na dve do tri minute. Na zaslonu boste videli, kakšen je čas govora, toliko, koliko časa že govorite. Glede na potek razprave pa bomo morda morali razporediti eh, število govorcev drugače, saj kot veste, prihaja, bomo imeli kasneje še druge sestanke. Pred seboj lahko najdete eh, kartico, ki jo izpolnite in prikažete, da želite spregovoriti. Torej, če to želite, izpolnite obrazec in ga eh, izročite um, spremljevalnemu osebju, ki je v dvorani. To velja tako za nacionalne poslance kot tudi poslance Evropskega parlamenta. Bomo pa razdelili čas tako, da dobijo besedo trije poslanci nacionalnih parlamentov in potem en poslanec Evropskega parlamenta in potem spet tako naprej. Če bo potrebno, bomo v času razprave seveda spremenili oziroma prilagodili to formulo dodeljevanja besede. V bolgarskem predsedovanju se zavedamo, kakšna je naša odgovornost do gospodarskega usklajevanja in tudi kakšna je odgovornost nacionalnih parlamentov pri podpiranju evropskih ukrepov. Glede na to, da, evropsko, da evropsko gospodarstvo raste, da obstaja več eh, naložb in da je brezposelnost trenutno skoraj na ravneh kot pred krizo, moramo to upoštevati pri nadaljnih politikah, ki bodo seveda spodbujale reforme, ki bodo ustrezale eh, gospodarskemu okolju. Znižati moramo neenakost in eh, ustvarjati kakovost na delovna mesta. Lepo vas eh, torej pozdravljam na tej seji strani bolgarskega predsedstva sveta. Sedaj pa bi takoj dala besedo komisarki Tyson. Kot veste, je to komisarka za zaposlovanje socialne zadeve, veščine in mobilnost delovne sile. Izvolite, gospa Marjan Tyson. Thank you, madam chair. Najlepša hvala, predsedujoča. Spoštovani poslanci, gospe in gospodje, v veliko veselje mi je, da lahko danes pred vami spregovorim. To je velika čast, zato ker so tako Evropski parlament kot tudi nacionalni parlamenti izjemno pomembni pri izboljšanju našega gospodarstva in naše družbe. Le skupaj nam lahko uspe. Poleg tega je to tudi eh, veliko veselje, namreč po mnogih letih krize je odlično, da lahko sedaj podajam dobre novice. Namreč v vseh državah članicah smo opazili gospodarsko rast, vse več je naložb, in sedaj je zaposlenih v Evropski uniji več kot kadarkoli prej. Seveda se še nismo v celoti rešili težav krize. Še vedno obstaja visoka stopnja dolgov tako na ravni gospodinstev, podjetij kot tudi držav. Več kot 18 milijonov ljudi še vedno išče zaposlitev in eh, v vseh državah članicah se še izboljšuje stanje po krizi. In današnja ponovna gospodarska rast mora biti v prihodnosti vključujoča, to moramo zagotoviti mi. V Evropski uniji moramo doseči konvergenčnost, tako da bo na, do naše gospodarstvo in naša družba lahko izkoristili te, te priložnosti, ki nam jih prinašajo eh, nove tehnologije in globalizacija. Kot je povedal predsednik komisije Jean-Claude Juncker, je sedaj čas, da popravimo streho, dokler še sije sonce. Spoštovani poslanci, v Evropski komisiji pripravljamo poročila o, po posameznih državah, ki bodo objavljena 7. marca. Ti so analitična podlaga za posamezna politične nasvete državam, vključno z um, priporočili za posamezne države, ki jih bomo izdali maja. Analizirali smo trende v državah članicah in seveda tudi napredek pri izvajanju priporočil za posamezne države iz predprejšnjih let. Ta poročila bodo objavljena čez nekaj mesecev oziroma tednov. E, jaz bi pa vam rada povedala nekaj ključnih podatkov in ključnih smernic, ki smo jih opazili. Najprej, seveda je res, da traja precej časa, da se izvedejo reforme, ampak mislim, da smo se začeli gibati v pravi smeri. Od začetka evropskega semestra leta 2011 smo v državah članicah opazili napredek. In sicer, kar se tiče dveh tretjin priporočil, v več kot četrtini primerov smo opazili velik napredek ali pa celo celotno izpolnjevanje naših priporočil. Drugič, konvergenčnost. Ta se je v času krize znižala, ampak sedaj se ponovno zvišuje. V vseh državah članicah smo opazili pozitivni napredek tukaj. Seveda pa to ni pravi čas, da bi sedaj zaspali. Namreč v državah članicah imamo še vedno razlike, neenakost med posameznimi državami članicami pa se je celo povečala. Če tega ne bomo spremenili, bo to seveda velika, veliki ziv za nadaljno rast in kohezijo v Evropski uniji. Tretjič. Izpostavljenost bank se je začela manjšati v vseh državah članicah. Še vedno pa je nekaj držav, v katerih obstaja visok zasebni dolg, ki preprečuje naložbe in razvoj. V nekaterih državah obstaja še vedno veliko slabih posojil. Pogoji na trgu dela. Tudi ti, se, eh, tudi ti pričajo o tem, da naše delo še ni končano. Namreč eh, brezposelnost in tveganje za revščino se sicer zmanjšujejo, ampak so te številke še vedno veliko previsoke v mnogih državah članicah. Poleg tega pa imamo še druge skrbi. Ponekod so začele, je začela stopnja brezposelnosti stagnirati. Najpomembnejše sporočilo evropskega semestra pa je naslednje. Gospodarska rast in eh, napredek na področju socialnih zadev moramo obravnavati skupaj. Naložbe v ljudi pomagajo pri gospodarski rasti neenake družbe in neenakopravnost pa ne omogočata in ne podpirata rasti. Dolgoročno gledano potrebujemo oboje. Politično, gospodarstvo, gospodarstveno in socialno gledano je nezaželeno, da ne bi imeli obojega. Prav zato smo v mandatu komisije eh, se odločili, da bo evropski semester predvzel tudi bolj socialni vidik. Letošnji evropski semester pa je še posebej pomemben. Pred nekaj meseci smo sprejeli evropski socialni stebr in to smo storili skupaj v komisiji in svetu in parlamentu. Gre za zavezo k temu, da potrebujemo močno Evropo, kar se tiče socialnih zavez. To je edina pot naprej. Ta stebr je zapisal temeljne socialne pravice in obveze zapisali smo tudi, kje na katerih področjih nas še čaka delo. Uspeh tega stebra je odvisen od tega, kako bomo to izvajali tako na evropski ravni, kot tudi na nacionalni ravni. Potem, ko smo objavili naše zaveze, smo načela iz Evropskega socialnega stebra vključili tudi v Evropski semester. Razvili smo um, socialne kazalnike in sicer 14 takšnih kazalnikov v tako imenovanem scoreboardu, ki kažejo na to, kako dobro eh, rešujemo težave na tem področju. Ti kazalniki bodo igrali pomembno vlogo pri naslednjih priporočilih po posameznih državah. Če si ogledam trenutno analizo, vidimo, da obstajajo štiri temeljna načela, ki se vedno znova pojavljajo v naših priporočilih. Najprej fiskalna politika, ki se ne bi smela osredotočati samo na to, da se znižujejo stopnje dolgov in, eh, in primankljajev. Davčni sistemi bi morali biti pravični, uspodbujati rast za poslovanje in podpirati zasebne naložbe. Drugič, ključno je, da omogočamo tudi naložbe v ljudi. Samo izobražena delovna sila lahko izkoristi nove priložnosti na spremenljivih trgih dela. In samo, če bomo imeli dobro socialno varnost in socialno zaščito, lahko ljudje sprejmejo te spremembe na novem trgu dela. Tretjič. Nadaljevati moramo z delom glede splošnih naložb. Namreč eh, javne naložbe so še vedno relativno nizek del BDP-ja. In četrtič rast plač pripomore k gospodarskemu napredku, znižuje neenakosti in omogoča dober življenski standard. Učinkoviti sistemi določanja plač so ključnega pomena, če želimo zagotoviti to, eh, da bomo imeli diferencirane plače. Seveda je to odvisno od eh, posameznih pogojev v državah članicah in od sprememb v produktivnosti. To so seveda velike naloge za vsako državo in zavedamo se tega, da ni preprosto dobro in kakovostno popraviti strehe. Seveda, če želimo imeti čim nižje stroške. Državljani si želijo, da se eh, breme razporedi pravično, da se izboljša stanje in da se čutijo koristi tega popravila dolgoročno. Gospe in gospodje, ta poročila za posamezne države so samo začetek druge faze evropskega semestra za leto 2018. Podobno kot lani boste imeli veliko časa za razprave v, z državami članicami, z vladami in z družbo, z, predtem, ko na koncu objavimo ta poročila. Želimo si vzpostaviti dialog in skupno razumevanje. Evropski parlament in nacionalni parlamenti ter države članice so ključni partnerji pri tem dialogu. Podobno kot v prejšnjih letih bomo različni komisarji, tudi jaz, obiskali države članice in svoje zaključke predstavili državam članicam, vladam in socialnim partnerjem. Gospe in gospodje, gre za skupen podvig, za skupno misijo. Poročila o državah članicah so samo začetek in sama se že veselim tega, da se bomo skupaj lotili dela in dosegli naše skupne cilje. Najlepša hvala. You, Najlepša hvala, gospa Tyson. Nekaj odličnih komentarjev ste podali in prepričana sem, da se vsi strinjamo glede tega, da gre za našo skupno misijo. Tako, sedaj pa dajem besedo gospodu Krištofu Hitmanu, poročevalcu za Evropski semester 2018 v odboru za zaposlovanje in socialne zadeve Evropskega parlamenta. Gospod Hitman, izvolite. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Najlepša hvala, predsedujoča. Tudi jaz sem zelo zadovoljen, da lahko spregovorim o letni, eh, letnem pregledu rasti. Najprej se komisarki zahvaljujem za to, eh, da je spregovorila in tudi za to, da ste pripravili letni pregled rasti, ki vedno znova začne naš cikl usklajevanja oziroma vedno znova postavi evropski semester. Zadovoljni smo s tem, da si je evropsko gospodarstvo opomoglo. Vidimo, da je vse manj brezposobnosti in več naložb. BDP je višji, kot smo to pričakovali. Če si to ogledamo iz makroekonomskega pogleda, bi lahko rekli, da je situacija precej dobra. Po drugi strani pa moramo seveda razumeti tudi drugo stran medalje. Kljub temu, da imamo veliko pozitivnih signalov, se moramo zavedati tega, da nas čaka še veliko dela. Posebej pozorni moramo biti na to, da je stopnja brezposelnosti med mladimi še vedno visoka in sicer več kot 16 odstotkov. Več kot 6 milijonov mladih med 15 in 24 letom nima zaposlitve in ni vključena v izobraževanje. Stopnja revščine in socialne izključenosti je še vedno eh, precej visoka. Če želimo, da bo postopek evropskega semestra učinkovit in uspešen, potrebujemo dve zadevi. Prvič, reforme morajo biti dolgoročne in drugič, države se morajo osredotočiti na priporočila po posameznih državah in jih tudi izvajati, kot je to potrebno. In to se ne dogaja dovolj. Če se vrnemo v leto 2016, vidimo, da so države v celoti izvedle samo 2 odstotka priporočil. 43 odstotkov jih je bilo delno uresničenih, 55 odstotkov priporočil pa sploh ni bilo eh, uresničenih. Sprašujemo se torej, zakaj do tega prihaja. Ali je tako, kot pravijo nekateri problem inštitucij, predvsem nacionalnih inštitucij v državah članicah, ali pa gre za nekaj drugega. Ali je to morda zato, ker si želijo države članice izvajati lastne strategije za razrešitev problemov? Vprašanje je, ali so te rešitve kompatibilne za priporočili komisije. Če si ogledamo te številke, se zdi, da temu ni tako ali pa je morda komisija pripravila preveč priporočil, preveč ambiciozna priporočila za nekatere države članice. O vsem tem se moramo še pogovoriti, se poglobiti v to in razrešiti to vprašanje. Poleg tega pa moramo biti tudi pragmatični, tega ne morem dovolj povdarjati. Naši cilji so ambiciozni, ampak eh, potrebujemo cilje, ki jih je možno v državah članicah tudi uresničiti. Lani novembra na socialnem vrhu v eh, Göteborgu so vse tri institucije skupaj sprejele Evropski stebr socialnih pravic. Ta dokument izpostavlja načela, ki so potrebna za dobro delujoč trg dela in sistem socialne varnosti. Mislim, da bodo ta načela postala referenčna točka za naše programe ekonomske konvergenčnosti v okviru evropskega semestra. Tudi strukturne reforme naj bi izboljšale situacije na trgu dela. In mislim, da moramo doseči to, da se bodo plače zvišale in da bo naš sistem socialne varnosti postal boljši. Prav zato je stebr socialne varnosti prav v tem trenutku tako pomemben. To pa me je privedlo do naslednjega problema. O tem smo se pogovarjali marca lani. Odkar se je začela kriza, so se povečale neenakosti in razlike med prihodki in sicer v kar dveh tretjinah držav članic. To je povezano z visoko stopnjo brezposelnosti in z prekarnimi načini zaposlitve na trgu dela. Tako, kar se tiče plač, kot tudi nasplošno v, v eh, vseh državah Evropske unije, ne delam razlik med eh, starimi državami članicami in novimi državami članicami, ampak opažamo, da postajajo bogati še bogatejši, revnejši pa še bolj revni. Torej ta razkorak se še povečuje, namesto da bi se zmanjševal. Poleg tega pa obstajajo tudi regionalne razlike, ki postajajo vse večje in večje. vidimo lahko, kako se ena regija močno razvija, postaja veliko bogatejša, druga regija pa postaja vse revnejša. Kohezijska politika je zelo dobro orodje za boj z oprne enakosti v Evropski uniji in zato jo moramo ohraniti ter je ne zmanjševati v okviru naslednjega večletnega finančnega okvirja. Ampak kohezijska politika sama ne bo rešila naših problemov. Potrebujemo bolj prijazno kohezijsko politiko z manj birokracije, ki bo tudi bliže končnim koristnikom teh sredstev. Poleg tega moramo izboljšati tudi povezavo med veščinami, ki jih uspodbujamo in potrebami trga dela. Več naložb potrebujemo, ko gre za digitalne veščine naših eh, državljanov. Trenutna situacija na trgu dela je pač takšna, da pogosto pri eh, zaposlitvi potrebujemo digitalne veščine in približno 33 odstotkov brezposelnih zgleda tukaj nima dovolj digitalnih veščin. Delodajalci vedno znova ponavljajo, da potencijalni delojemalci nimajo dovolj visokih eh, veščin tukaj. Kljub temu, da je brezposelnost visoka, da je stopna brezposelnosti visoka, delodajalci vseeno ne morejo najti primernih eh, delavcev in to je problematično. Podpreti moramo gospodarsko rast, tako da bomo zmanjšali birokracijo za MSP-je in odstranili ovire za njihovo dobro vključenost na trg. Kohezijska politika lahko tukaj seveda veliko pripomore. Pomaga lahko tistim, ki želijo vlagati v inovativne rešitve, poleg tega pa lahko pomagamo tudi pri boljšem izobraževanju naših študentov. Potem pa nov trg za nove storitve. Tukaj mislim, da so inovacije izjemno pomembne in jih moramo uspodbujati. Na koncu pa naj omenim še to, da se naša družba stara. Vse več mladih zapušča periferne regije. Pa tudi prebivalstvo v mestih se spreminja. Vidimo, da se. periferija prazni in da so ljudje tam vse bolj revni in revni, zato ker se mladi izseljujejo. Prav zato moramo v teh delih regiji nameniti morda več denarja za javne storitve. Izboljšati moramo tudi naš pokojninski sistem. Ne smemo se tako posvečati starosti, pri kateri se nekdo upokoji, Ampak moramo gledati na to, koliko let delovne dobe ima neka oseba, torej koliko let je prispevala v pokojninski sistem. Težko je uravnotežiti vse te pravice in argumente, ki prihajajo iz te in one strani, ampak vseeno mislim, da nam lahko uspe in prepričan sem, da bo to poročilo močen signal tako za Evropsko komisijo, kot tudi za države članice. Mm. Najlepša hvala, gospod Hetman. Rada bi vse govorce še enkrat prijazno opozorila na to, naj se držijo časa, ki jim je bil dodoljen za govor, torej da se omejite na pet minut, tako da bodo vsi dobili besedo. Hvala, sedaj pa bi dala besedo gospodu Hiju Bajeju, poročevalcu za evropski semester, pa tudi za letni pregled rasti v odboru Ekon. Največ pet minut, izvolite. Ja, najlepša hvala, gospa predsedujoča, in eh, dobrodošlica vsem eh, v Evropskem eh, parlamentu. Torej, skušal se bom držati svojega časa za govor, kot moji predhodniki seveda. Tudi sam želim spregovoriti o gospodarski rasti, o gospodarski uživistvi, ki se je pojavila v Evropski uniji, je pa še zmeraj skromna. Kljub temu eh, je še veliko neenakosti v državah članicah, veliko je revnih zaposlenih in eh, velike razlike so tako znotraj, kakor tudi med posameznimi državami članicami. V odboru Ekon eh, smo pripravili poročilo, ki upam, da bo izglasovano v sredo gospod Van de Kalera in gospod Luke sta moja soporočevalca za to poročilo in v Evropskem parlamentu zahtevamo eh, stabilno in zdravo gospodarsko ozračje. To bi moralo omogočiti rast in pa delovna mesta, ki bodo v skladu z mednarodnimi standardi. Kot veste, se zaposleni vsakodnevno srečujejo z velikimi spremembami v gospodarstvu in kot politiki se moramo biti sposobni odzvati na te spremembe. Zradi tega smo v to poročilo eh, o evropskem semestru vključili tudi pomembno poglavje o okrepitvi eh, konkurenčnosti Evrope eh, o digitalnem gospodarstvu, o podpori majhnim in pa mikropodjetjem. Eh, o podpori mladim, eh, o pomenu izobraževanja in vse življenskega izobraževanja, to je pomembno tudi za naša podjetja. Poleg tega pa mm, poročilo govori tudi o socialnem varstvu, kajti na ta način, eh, za pomočjo evropskega semestra bomo imeli eh, širši pregled eh, in bomo lažje sprejemali eh, učinkovite ukrepe. Poleg tega je potrebno uskladiti eh, javna in pa zasebna ulaganja. Le na ta način bomo lahko uspodbudili razvoj gospodarstva, kar zadeva zasebna ulaganja, smo šele na ravni iz leta 2008, medtem ko smo na področju javnih ulaganj precej napredovali. Evropska komisija Eh, pogosto izbira velike projekte, eh, ki zajemajo javno-zasebna eh, partnerstva. Poleg tega še nismo dosegli harmonizacije davčnega področja. Že od začetka tega sklica se Evropski parlament temu posveča, še prav posebej odbor Ekon in uh, ta davčna razdrobljenost v Evropski uniji trenutno omogoča, da se multinacionalke nastanijo v tistih državah članicah, kjer uh, so davki nižji in to seveda škodi našim državljanom in pa našim državam članicam. Potem uh, naše poročilo govori tudi o zvišanju osebnih dohodkov, kar bi okrepilo kupno moč naših državljanov. Ta ukrep podpira tudi predsednik Evropske centralne banke Mario Draghi. Poleg tega pa eh, so že bili sprejeti ukrepi eh, za eh, znižanje javnih stroškov. Želimo tudi uravnovesiti javne finance in zagotoviti dobro porabo javnih sredstev. Kot v odboru za zaposlovanje menimo, da da je zelo pomembno tudi spremljanje, da so pomembna priporočila. Evropski semester je potrebno ukrepiti z večjim sodelovanjem med Evropskim parlamentom in pa nacionalnimi parlamenti, pa tudi vsemi drugimi socialnimi partnerji, eh, ki so aktivni na eh, gospodarsko-socialnem področju. Eh, upam, da bo Evropska komisija upoštevala te smernice in upam, da bomo v sredo sprejeli dober sporazum za vse evropejce. Najlepša. Hvala lepa, gospod Baje. Preden dam besedo eh, gospodu Miloševiču, bi se rada upravičila v imenu bolgarske delegacije, ki mora oditi eh, na dogodek eh, z predsednikom Evropskega parlamenta, gospodom Tajanjem. Eh, torej, bulgarska delegacija nas bo kmalo zapustila. Sedaj pa brez nadaljnega dajem besedo Ivanu Miloševiču, eh, ki je predsednik eh, odvara za evropske zadeve v Hrvaškem saboru. Gospod Miloševič, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovani kolegi. Naj se najprej zahvalim Evropskemu parlamentu in pa. Bolgarskemu predsedstvu za to povabilo v imenu Hrvaškega parlamenta veliko lažje je govoriti uh, o tej uh, temi sedaj, uh, ko se uh, zaposlovanje krepi, ko se gospodarska situacija v vseh evropskih državah izboljšuje. Najprej bom govoril o splošnih temah, potem o konvergenčnosti in o nekaterih specifično hrvaških temah. Kar zadeva znižanje davkov, sem vedno za znižanje davkov davkov, eh, pa tudi za znižanje eh, javnih, eh, javne porabe. Vendar pa to seveda ni naš temeljni cilj. Naš temeljni cilj morajo biti skupni ukrepi, recimo davčna reforma, ki bo vplivala na podjetja in pa na odločitve v davčni politiki in uh, javni organi uh, bodo v konkurenčnem boju še bolj kot kdajkoli prej. Potrebno je eh, zagotoviti priložnosti za vse, ne le za mlade. Potrebno je poskrbeti za niže davke, za boljšo podjetniško ozračje. Ampak izobraževanje mora biti naša prva prioriteta. Zaradi tega moramo vlagati v to področje in uh, ga približati tako zasebnemu, kakor tudi javnemu sektorju. In posvetiti se je potrebno platformam, ki povezujejo oba sektorja. Kar zadeva migracije, premalo govorimo o notranjih migracijah in o tveganju za evropsko stabilnost. Ne moremo dovoliti, da bi vzhodna ali pa južna Evropa vsakodnevno eh, oziroma vsakoletno izgubljala na tisoče, na desetisoče eh, mladih. Eh, bistrih eh, delavcev. Eh, in zdaj naj povem še nekaj besed o konvergenčnosti. Konvergenčnost, eh, ne, konvergenčnosti ne bomo dosegli, če ne bomo izvedli ustreznih davčnih reform, krati pa je pomembna tudi kohezijska politika, potrebno je poskrbeti za učinkovitejši kohezijski sklad. Poenostaviti je potrebno postopke, hkrati pa ne smemo izgubiti preglednosti in zagotoviti moramo tudi prevzem odgovornosti. Eh, seveda prejemnikom koristijo sredstva iz kohezijskega sklada, vsem državam članicam pa pomaga konvergenčnost, na ta način se izboljšajo tudi eh, življenski eh, standardi v Evropski uniji. Seveda je potrebno povezati tudi strukturne reforme za kohezijsko politiko. Menim, da bi lahko poskrbeli za vzpodbude za tiste, ki izvajajo reforme, Eh, ki eh, niso eh, zgolj v pristojnosti posameznih skladov, ampak povezujejo več skladov. Zaradi tega mislim, da bi morali poglobiti gospodarsko in monetarno unijo z poglobitvijo kohezijskega sklada. Poleg tega pa bi morali poskrbeti tudi za boljše ozaveščanje o uporabi kohezijskih sredstev, o izvajanju reform in pa o prednostih, ki jih vsi ti ukrepi prenašajo. Eh, kajti v trenutni situaciji je zelo lahko obdolžiti Evropsko unijo za vse, kar je slabega in požiti slavo za vse, eh, kar je dobrega. Poskrbeti moramo za vzajemno eh, zaupanje. Ne povem še nekaj o izkušnjah Hrvaške, ki je najmlajša država članica. Po recesiji smo v zadnjih dveh letih zagotovili stabilno gospodarsko rast in javni dolg eh, se eh, zmanjšuje, ravno tako pa tudi eh, brezposelnost. Javni sektor pomembno prispeva k gospodarskemu razvoju, še prav posebej z izvozom. Sedaj je čas, da, da javni sektor sprejme pogumne strukturne reforme, še prav posebej, če želimo hitro doseči eh, članstvo v evroobmočju, kar je eden izmed naših strateških ciljev. Evropski semester pri tem ni pomagal le pri izvajanju eh, strukturnih reform, ampak se je izkazal tudi za učinkovit instrument za spodbujanje reform v državah članicah. Brez eh, nadaljnega izvajanja strukturnih reform se moja država ne bo približala bolje razvitim evropskim državam, pa tudi Evropska unija ne bo ostala stabilna E, in konkurenčna in ne bo mogla zagotavljati e, dolgoročne blaginje za naše državljane. Najlepša hvala in veselim se še razprave. Thank you, Mr. Milošević. E, hvala lepa, gospod Milošević. Seveda vemo, da so gospodarski pogoji v različnih državah članicah izjemno različni in seveda si moramo na tem področju vsi prizadevati. Sedaj pa gospa Fabian Keller, vodja finančnega odbora v francoskem senatu. Gospa Keller, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospe in gospodje, gospa predsedojoča, dragi kolegi. Rada bi pozdravila gospo komisarko, evroposlance, eh, evropske poslance in. Eh, pa eh, predstavnika Hrvaškega parlamenta. Zahvaljujem se jim za njihove eh, prispevke. Jaz pa bom prispevala stališče nacionalne poslanke. Zelo me veseli eh, ta izmenjava mnen med predstavniki nacionalnih parlamentov in pa europarlamentov, kajti tesno smo povezani v tem evropskem projektu. Kot je bilo že povedano, sem predstavnica senata v Franciji, torej druge zbornice in senat eh, skrbi za koordinacijo eh, evropskega semestra in eh, zaradi tega je bila sprejeta pobuda v našem finančnem odboru in od leta 2011 je program stabilnosti pregled, predmet pregleda našega parlamenta, preden eh, ta program predstavimo Evropski komisiji. Gre za to, da ta program prilagodimo evropskim mehanizmom. Želimo zagotoviti učinkovito koordinacijo eh, na evropski ravni. Ta pa seveda ni mogoča brez vključitve nacionalnih parlamentov. Vsi mi zagotavljamo sprejemljivost eh, včasih eh, težavnih odločitev. Nacionalni parlamenti so tisti, ki morajo prevzeti evropski jezik in ga prevesti v proračunsko in finančno politiko in eh, zaradi tega je potrebno poskrbeti za izboljšave. Od leta 2010 smo dosegli precejšen napredek. Eh, kolega François Mar in jaz sva podala pobudo eh, v francoskem senatu. Ustrajala sva pri tem, da je evropski semester zelo pomemben, vendar pa moram tudi nekaj priznati, to sem storila že lani. Eh, in sicer, eh, da če želimo eh, izboljšati učinkovitost tega našega medparlamentarnega srečanja, potem moramo sprejeti tudi zaključke, ki bi bili potem posredovani različnim organom, ki sprejemajo odločitve na tem področju. Za leto 2018 lahko povem, da je gospodarska rast eh, še zmeraj nizka eh, in eh, brezposelnost je upadla, vendar pa nas čaka še veliko izzivov. Ulaganja še niso na zadostni ravni in potrebne so makroekonomske reforme. Evropska centralna banka pa je počasi napovedala normalizacijo eh, svojih ukrepov. Potrebno bo izvesti strukturne reforme in pa poskrbeti za podporo ulaganjem. In pri tem je potrebno poskrbeti za evropsko koordinacijo. To kažejo analize Evropske eh, komisije za evro območje potrebna bo uskladitev proračunske eh, politike in pa makroekonomske politike. V Franciji bodo zato potrebna prizadevanja pri spoštovanju kriterijev eh, za omejitev javnega dolga. Te omejitve nalaga pakt stabilnosti in rasti. Eh, reforme so bile v naši državi že izvedene in. Uh, Zaradi tega je bilo sprejetih eh, veliko različnih eh, mnen v našem finančnem odboru v Sinatu, predvsem eh, jeseni. Upam, da bo predlagan izstop Francije iz postopka prekomernega javnega dolga in sicer spomladi. Kot finančni odbor smo pozorni tudi na opozorila v zvezi z znižanjem javnega dolga. Upam, da nam bo na ta način uspelo eh, poskrbeti za usklajevanje um, makroekonomske politike, zato bodo morali poskrbeti vse države članice. Pri tem pa je potrebno zagotoviti stabilnost in uh, vključevanje. Eh, lansko leto je bilo pomembno eh, leto za veliko držav članic zaradi volitev, še prav posebej je bilo to pomembno leto za Francijo. Veliko je projektov, o katerih eh, razpravljamo tudi na ravni Evropske unije, recimo naj omenim bančno unijo ali pa, trg, ali pa razvoj kapitalskih trgov. Le razvoj enotnega trga bo spodbudil rast in pa zaposlovanje. Dragi kolegi, mislim tudi na posodobitev eh, naših eh, davčnih sistemov eh, v posameznih državah članicah. Mislim na razvoj digitalnega gospodarstva in pa na boj proti davčnim goljufijam in pa davčnim utajam. Gospod Hugo Beje je spregovoril o teh pomembnih ukrepih potrebno je nadaljevati tudi z delom eh, na področju skupne konsolidirane osnove za davek od dohodkov pravnih oseb. Pri tem je potrebno upoštevati tudi mnenja naših podjetij. Pri tem pozdravljam eh, delo eh, evropskih poslancev iz Francije, kot sta recimo gospod Lamassur in gospa Beres. Upam, da bomo naslednjič lahko sprejeli resolucijo vsi skupaj in sicer v korist naših državljanov. Naš finančni odbor je podprl zagon tega programa in podali smo eh, predloge eh, za izboljšanje, kot recimo eh, podporo raziskavam. Borimo se tudi proti davčnim utajam in pa davčnim goljufijam. Veliko smo storili pri goljufijah na področju davka na dodano vrednost in pa digitalnega gospodarstva, eh, kaj ti eh, na ta način eh, naše države izgubljajo na milijone evrov in to škoduje tako državljanom, kakor tudi podjetjem v Evropski uniji. Seveda pri tem ne morejo biti učinkoviti ukrepi zgolj na nacionalni ravni, ampak je potrebno sodelovanje na evropski ravni. Le na ta način bomo lahko zagotovili, učinkovito davčno politiko. Najlepša hvala. Thank you very much uh, to our... Najlepša hvala vsem našim govorcem v imenu Evropskega parlamenta in še prav posebej uh, v imenu odborov, ki so vključeni v današnjo razpravo, bi rad pozdravil člane. Eh, nacionalnih parlamentov, 133 eh, rekordno število eh, nacionalnih poslancev danes gostimo v Evropskem parlamentu. Mislim, da je ta konferenca vedno bolj priljubljena in seveda to pozdravljam. Pozdravljam pa tudi dobre prispevke eh, naših govorcev. Sedaj pa dajem besedo evropskim in pa nacionalnim poslancem. Najprej eh, gospa Rodrigež iz skupine SND, izvolite. Naj vas opomnim, da imate na voljo največ tri minute, biti moram strok. Če, če. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Rada bi pozdravila tudi vse kolege iz nacionalnih parlamentov. Veliko veselje eh, nam je, da ste danes tukaj z nami. Spregovorila bom kot eh, poročevalka Evropskega parlamenta za Evropski socialni steber. Ugotovila sem, eh, da je velika večina panelistov govorila o socialni neenakosti v Evropski uniji, ki se še zaostruje kljub vsem našim prizadevanjem. In socialni steber je zelo močna pobuda v odgovor na eh, socialne razlike med eh, otroki, eh, ženskami, moškimi, starejšimi in tako naprej. Potrebno se je boriti proti vsem socialnim neenakosti. Ne glede na to, kakšno delo eh, kdo upravlja, morata računati na dobro delovno pogodbo in pa imeti dostop do ustreznega socialnega varstva. In to je tudi ena izmed obljub socialnega stebra. Seveda pa želimo zagotoviti tudi konvergenčnost med državami članicami, med posameznimi regajami. Želimo zagotoviti eh, priložnosti za vse in zaradi tega je ta razprava tako zelo pomembna. Eh, in eh, sicer mora evropski semester voditi eh, v eh, izboljšanje konvergenčnosti. Evropska komisija je podala pomembne eh, predloge na to temo, eh, velika preizkušnja pa bo sledila, ko bo potrebno eh, popraviti socialne neenakosti, enako kot smo popravili tudi gospodarska neravnovesja in zato potrebujemo reforme, pa seveda tudi vlaganja. In če želimo vlaganja, potem moramo iti dlje. Eh, potrebujemo eh, zasebna sredstva, potrebujemo nacionalne proračune, potrebujemo evropski proračun. In eh, na zadnje potrebujemo tudi monetarno območje, ki bo imelo ustrezne davčne pristojnosti. Le na tak način bomo lahko zagotovili gospodarsko in socialno konvergenčnost. Hvala lepa. Najlepša hvala, celo 30 sekund ste privrčevali, odlično in to je dober eh, vzgled za naše naslednje govorce. Janis Fugans iz eh, Latvijskega parlamenta, eh, vodja odbora za finančno politiko in proračun in član skupine zelenih je naslednji na vrsti. Hvala lepa, gospod predsedojoči, dragi kolegi. V splošnem eh, Latvija pozdravlja politične prioritete evropskega semestra za leto 2018. To je pokazala tudi eh, zadnja eh, anketa o rasti Evropske komisije. Evropske države članice in pa Evropska unija kot celota bi si morali še naprej prizadevati na področju izvajanja strukturne politike in odgovorne davčne politike izvajanje eh, reform eh, poteka neuravnoteženo eh, po Evropske unije, kar je ugotovila tudi Evropska komisija v zadnjem pregledu rasti. Sodelovanje med evropskimi inštitucijami in pa državami članicami je potrebno ukrepiti. Le na ta način bomo lahko ukrepili izvajanje reform, še prav posebej na tistih področjih, kjer je bil napredek nezadosten. Potrebno je izvesti strukturne reforme, kajti ulaganja se eh, krepijo, eh, krepi se tudi rast eh, in zvišuje se zaposlovanje. Latvija je tudi del evro območja in zaradi tega bi radi poudarili vlogo enotnega trga, še prav posebej digitalnega enotnega trga v državah članicah. Podpiramo priporočila za nadaljni razvoj eh, evropskega enotnega trga. Potrebno je odpraviti vse še obstoječe uvire za prosti pretok eh, oseb eh, blaga in storitev. Zaradi tega pa je potrebno zagotoviti tudi notranjo mobilnost delovne sile na enotnem trgu Evropske unije to vpliva na najmanj razvite države članice Evropske unije in najmanj razvite regije. Latvija pozitivno ocenjuje tudi prizadevanje Evropske komisije za ukrepitev gospodarske in monetarne unije in pozdravljamo nadaljna prizadevanja na področju akcijskega načrta za kapitalsko unijo oziroma unijo kapitalskih trgov, še prav posebej pa podpiramo podporo eh, regionalnim eh, trgom eh, kapitala. Naj navedem še primer eh, iz Latvije. 6. novembra eh, lani eh, so predstavniki vseh treh paljskih držav podpisali memorandum o razumevanju o razvoju regionalnega kapitalskega trga. Gre za zavezo vseh treh baljskih držav, da ukrepijo prizadevanja na tem področju. Dogovorili smo se, da bomo sodelovali pri zasnavo in pa izvajanju ustreznih eh, ukrepov, da bomo uvedli nove instrumente in da bomo poskrbeli za ustrezno tržno infrastrukturo. Najlepša hvala. Thank you. Uh... Hvala. Sedaj pa dajem besedo Sauri Pedro, ki prihaja iz španskega kongresa in iz vrst SND. Hvala za besedo. Danes bi želel z vami podeliti nekaj hitrih idej o tem, da mora biti evropski semester bolj odgovoren, tudi bolj učinkovit. Glede samega evropskega semestra verjamem, da so reformni programi vlad glede konvergenčnosti, nekaj, kar bi moralo vključevati tudi posebne kazalnike dobrega davčnega upravljanja. To je po našem mnenju zelo pomembno in na takšen način bi se lahko približali davčni konvergenčnosti na ozemlju Evropske unije. Poleg tega tudi mislimo, da bi morali upoštevati tudi razprave v državah članicah. Evropski parlament mora prisluhniti razpravam v nacionalnih parlamentu, pa ne samo parlament, ampak tudi komisija in svet, kajti na takšen način bi lahko bili vsi bolj učinkoviti pri izpolnjevanju zahtev evropskega semestra. Potem pa še preusmeritev fiskalnega pakta. Tukaj imam v mislih jasne srednjeročne cilje. Te je treba določiti, poleg tega pa potrebujemo tudi več prožnosti na področju fiskalnih predpisov, tako da bodo lahko pristojni organi tudi opravili svojo delo. Na takšen način bomo lahko dosegli več preglednosti in demokracije v okviru evropskega semestra. Pa še zadnja ideja, ki jo želim danes podeliti z vami, je povezana s tem, da je treba spodbuditi resnične evropske banke na takšen način bi res lahko pretrgali začaran krok med zasebnim in javnim dolgom. Najlepša hvala. Thank you very much. Hvala, sedaj pa dajem besedo Johnu Lehartu iz Irske in je podpredsednik odbora za proračunski nadzor iz vrst Alde. Hvala za besedo, hvala tudi komisarki. Danes bi želel povedati dvoje nekaj o slabih posojilih, ki jih je prežel omenila komisarka. Na Irskem imamo okrog 20 tisoč hipotek, ki so sedaj seveda pod pritiskom strani Evropske unije, da se zelo hitro prodajo. Ampak tako imenovani tvegani skladi sedaj kupujejo te hipoteke po zelo nizkih obrestih. Se pravi, gre za oderuške sklade. Mislim, da je to treba imeti uh, v mislih, kajti ti oderuški skladi niso dobro urejeni za zakonodajo, ta posojila se lahko potem prodajo tudi v sklopih. Zato mislim, da morajo tudi banke sodelovati z posameznimi strankami. Kakor pa da številna posojila potem združijo in jih potem prodajo po zelo nizkih obrestnih merih. Če hočemo biti socialna Evropa, ne smemo nikoli pozabiti na to, da je za vsakim posojilom posameznik družina. Imamo pa seveda tudi posojila, ki so povezana s podjetji, gre za to, da bodo ljudje izgubili svoje domove. To pa bo pomenilo seveda še dodatne stroške za državo včasih so si ljudje vzeli tudi svoje življenje zaradi teh hudih pritiskov strani finančnih ustanov. Potem pa še Evropski sistem jamstva za vloge, ki je tudi tretji stebr bančne unije. Vem, da smo izgubili zagon pri temu sistemu EDIS in morda bi nam komisarka kasneje lahko o tem še kaj povedala. Glede slabih posojil pa bi bilo dobro, da malo pritisnemo na banke, da ne prodajo teh posojil v sklopih in da ne pozabimo na to, da ima vsako posojilo za sabo tudi določeno človeško zgodbo. Hvala. For the point you made on MPLs, uh, I glede slabih posojil. Vsi vemo, da sistem enotenega nadzora gre sedaj v drugo smer, ampak vseeno upam, da bomo lahko razrešili tudi to vprašanje v zvezi z slabimi posojili. Kolega Mar Angulo. španskega senata prihaja pa iz vrste Evropske ljudske stranke. Hvala za besedo. Omenila bi skupne prioritete, vsi ste jih omenili. Te prioritete veljajo tudi za Španijo, gre za izobraževanje, za konkurenčnost, za konvergenčnost pa tudi za ostale pomembne izzive, kot gre za demografske izzive. Mislim, da je treba tudi zagotoviti večjo socialno in teritorijalno kohezijo v vsaki državi članici Evropske unije. Danes govorimo o gospodarski rasti ne samo v Španiji, ampak tudi v Evropski uniji. in govorimo tudi o tem, da so reforme dokazale, da se lahko soprstavimo tem izzivom in razrešimo določene probleme. Če omenim Španijo, četrto leto zapored smo doživeli in zabeležili bistveno gospodarsko rast tremi odstotki, poleg tega pa tudi ustvarjamo delovna mesta. In se popolnoma strinjam s temi skupnimi prioritetami, ki ste jih prej omenili. Podarek je na delavcih, na usposabljanju, na nastanku novih delovnih mest. Poleg tega pa sedaj poteka tudi zelo pomembna razprava o digitalizaciji. Digitalizacija je sedaj tudi zelo pomembna v Španiji. V ta namen smo tudi vzpostavili posebno delovno skupino znotraj različnih ministrstev, tako da bi lahko spodbudili digitalizacijo, ki bi postala orodje za ustvarjanje novih delovnih mest. Poleg tega pa bi lahko digitalizacija tudi pomagala k okrepitvi socialne in teritorijalne kohezije. Na takšen način bi lahko seveda ustvarili enake možnosti v različnih regijah, v državah članicah Evropske unije. Kajti vsi vemo, da so določene regije bogatejše v drugih. Digitalizacija pa lahko seveda vodi k večji gospodarski rasti. Treba je seveda zagotoviti povezljivost med različnimi regijami v posamezni državi članici in to vse spada pod okrilje digitalizacije. In to bi želela danes tudi izpostaviti, kako pomembna je digitalizacija za gospodarsko rast. Gabriela Kretu, iz romunskega senata, prihaja pa iz vrst SND. Hvala za besedo, dragi prijatelji, dragi kolegi. Še enkrat bi želela povedati, da smo postavili napačno diagnozo. Imeli smo tudi napačne kazalnike, to pa tudi pomeni, da smo izvedli napačne reforme. Glavna makroekonomska neravnovesja so sedaj zapisana v razmerju med delom in kapitalom. Poleg tega se soočamo tudi s problemom razporeditve. Ne gre samo za to, da je to vprašanje omejeno na določene deližnike. Govorim o neravnovesju, ki je globalno neravnovesje z učinki prelivanja na države članice Evropske unije. In zato je treba to neravnovesje ustaviti. Potem pa moram tudi povedati, da tega kazalnika ni med 14 kazalniki o oceni makroekonomskih neravnovesij v evropskem semestru. Poleg tega pa imamo seveda enotni trg, ki je seveda največji dosežek Evropske unije ampak imamo kazalnike z mejami, nacionalne kazalnike za oblikovanje politik in za oceno njihovih rezultatov. Če želimo doseči dejansko konvergenčnost, moramo poskrbeti za to, da bo kazalnik, ki se najbolj pogosto uporablja, kazalnik v zvezi z BDP-jem. Sicer ima določene nevšečnosti, zlasti, če je ta povezan z določenimi razkoraki. Ampak BDP daje sliko o stanju države, ampak ne o tem, kaj pravzaprav ostane v določeni državi. Določeni kazalniki so tudi pokazali, da je Romunija seveda na repu. PDP je zavajal, predvsem zaradi tega, ker je omejena sedanjost in ki ne upošteva vseh sredstev. To pa je bogatstvo naše družbe in daje tudi napoved prihodnjega razvoja. Prihodnji razvoj pa je povezan z človeškimi veri. Konvergenčnost profita je sicer izjemna, v Romuniji predstavlja več kot 80 odstotkov evropskega povprečja. Prihode gospodinstv pa je nekje na 32 odstotkih. Naša rast gre v napačno smer. Lahko govorim o divergentni gospodarski rasti. In če bi imeli tudi divergentni učinek evra, bi tudi lahko bolje razumeli neenakost med državami članicami v Evropski uniji. Najlepša hvala. Thank you. Najlepša hvala. Dobro, da ste tudi omenili, da ni dovolj naložb v našem fiskalnem okviru. Margarita Marquez iz portugalskega parlamenta pripada pa SND-ju. Hvala za besedo, predsedujoči. Tudi sama bi se rada zahvalila vsem govornikom, pa tudi organizatorjem tega parlamentarnega tedna. Komisarka nas je opozorila na naslednje in sicer, da smo priča gospodarski rasti v Evropski uniji, ampak neenakost je še vedno zelo prisotna znotraj držav članic in med državami članicami. Za vas imam naslednje vprašanje, ali to pomeni, da mora komisija poseči v ekonomsko usklajevanje med državami članicami oziroma ali imamo na voljo dovolj politik, ki bi spodbujale konvergenčnost. Treba je razmisliti o tem ravnovesju. Neenakost in gospodarska rast, tako da bomo lahko nekako sprejeli tudi bolj ustrezne ukrepe na tem področju. Sedaj pa bom bolj konkretna nekaj o priporočilih za posamezne države članice, ki po mojem mnenju morajo sodelovati v celotnem procesu evropskega semestra. Ne moremo jim samo posredovati teh priporočil. To ni dovolj. Potem pa jim damo na voljo dva, tri dni, da se na nje odzovejo. To ni dovolj. Priporočila morajo biti učinkovita. Je pa tudi res, da med državami članicami obstajajo bistvene razlike in po mojem morajo seveda države članice prevzeti tudi lasništvo teh priporočil. Potem pa še nekaj besed o socialnem stebru evropskega semestra. Res sem vesela, da je Marjan, naša komisarka, prej dejala, da je sedaj pripravljen scoreboard, ta preglednica znotraj evropskega semestra. Ne vem pa, kako to razumejo naši državljani in sicer, da obstajajo določeni cilji za proračun, ne pa za socialno varstvo. Mislim, da bo nova preglednica menik na tem področju, ampak ni dovolj. Ne sme imeti samo simbolične vrednosti, ampak predstavljati dejanske ukrepe, tako strani Evropske unije, kakor strani držav članic. Na koncu pa bi želela podpreti še Fabien Keller, ki je prej dejala, da moramo na koncu takšnih sestankov pripraviti tudi priporočila Ivana Maletič iz Evropske ljudske stranke. Hvala za besedo. Danes ste izpostavili, da smo zabeležili gospodarsko rast, ampak da ne smemo biti preveč navdušeni, kajti vse se ni preteklo v življenje držav članic in naših državljanov. Še vedno je veliko ljudi na pragu revščine in družbene izključenosti. Zato moramo tudi spremeniti način financiranja in izbor naložb. Mislim, da še nismo pripravljeni sprejeti bolj tveganih projektov na podlagi inovacij in novih postopkov. Recimo, če omenim EFSI, ki niti ni več nov sklad, tukaj lahko podpiramo še javno zana partnerstva in projekte. Podarek je na infrastrukturi in ne toliko na inovacijah in na novih projektih. Mislim, da moramo odpreti finančna sredstva tudi za tvegana podjetja, hitro rastoča, zagonska podjetja, kajti samo na takšen način bomo dosegli vidne rezultate rasti, ki bodo izboljšali življenje naših državljanov. Najlepša hvala. baronca Fokner Kirchner i Združenega kraljestva. Hvala za besedo predsedojoči. Združeno kraljestvo z velikim veseljem pozdravlja gospodarsko rast in oživitev v Evropski uniji in v evroobmočju in upam, da se bo ta gospodarska rast v prihodnosti tudi nadaljevala. Z velikim veseljem sem tudi prisluhnila današnji razpravi. Povdarili ste, da moramo sedaj izboljšati socialno kohezijo, da moramo odpraviti velike razlike neenakosti v Evropski uniji. Potem pa ste tudi povedali, da moramo izboljšati konkurenčnost Evropske unije in izkoristiti koristi inovacij. Ko sem vas poslušala, sem pravzaprav gotovila, da so včasih te ideje neskladne. Spomnim se razgovora kanclerke Merkleve za Financial Times pred nekaj leti, Merkel je dejala, da Evropska unija predstavlja sedem odstotkov svetovnega državljanstva, mora pa seveda financirati 50 odstotkov svetovnega socialnega, socialne porabe. Te številke treba imeti v mislih, ko govorimo o gospodarski rasti. Treba namreč povedati, da inovacije so nujne pri četrti industrijski revoluciji. Hkrati pa seveda ne smemo ustrajati pri tem, da se nesorazmerno vlaga v socialne mreže in kohezijo. Upam, da boste lahko razmislili o teh neskladjih, ki sem jih zaznala v današnji razpravi. Andrec Hunke iz nemškega Bundestaga. Slevice. Hvala za besedo, predsedojoči. Res sem vesel, da ste danes tudi omenili družbeno neenakost. To je namreč nekaj, kar je v ospredju vseh razprav. Enakost oziroma neenakost se poglablja tako v državah članicah, kakor v Evropski uniji, kakor tudi na svetovni ravni. In opažamo določeno spremembo paradigme. OECD, Evropski svet, pa tudi ostale mednarodne organizacije, med njimi mednarodni denarni sklad, vse te organizacije so upozorile na vprašanje neenakosti, ki se poglablja. Naša kolegica iz Romunije je prej omenila, da evropski semester sploh ne naslavlja neenakosti v svojem skorbordu. No, no, to ni zapisano v evropskem stebru, po mojem mnenju ta evropski stebr socialnih pravic sploh ne bo dovolj za odpravo neenakosti za našo komisarko imam še vprašanje v zvezi z ukrepi za odpravo teh neenakosti. Potem pa še naslednje vprašanje v zvezi z čezmerno neravno v zvezi z čezmernimi neravnovesji. Nemčija tukaj spet presegla zgornji prag in zanima me, kako lahko Nemčija zmanjša ta makroekonomska neravnovesja, ki so sedaj na, pri osmih odstotkih. To stanje tudi ni dobro za državljane Nemčije, kajti zdi se, da živijo pod svojimi življenjskimi standardi, da so tudi plače v Nemčiji preniske. Potem pa še uskaljevanje obdavčitve, tudi to ste danes omenili. omenili ste, da je davek, nenak davek na dobiček pravnih oseb velik problem na ozemlju Evropske unije in zanima me, ali seveda poteka razprava o tem v Evropske unije, enako velja seveda tudi za razpravo o davčni podlagi. To je tudi zelo pomembna tematika, ki se je moramo posvetiti. Hvala. Gian Paolo Gali is Italia, is verse Ascendea. Thank you, Mr. Chairman. I think... Hvala za besedo, predsedujoči. Mislim, da smo še vse slišali. Vse, ki govori o tem, da smo priča gospodarski rasti na ozemlju Evropske unije. Je pa res, da se to ni prelevilo v dejanske koristi za naše državljane, oziroma naši državljani to samo deloma čutijo. Verjetno tudi zaradi neenakosti, to ste danes že povedali, deloma pa tudi zaradi tega, ker bomo potrebovali še nekaj časa, da se zacelijo vse rane gospodarske krize stopnja brezposelnosti še vedno visoka, poleg tega pa je tudi zasebni in bančni sektor še vedno zadolžen. To ima seveda tudi posledica za makroekonomske politike. Glede samih priporočil za posamezne države, ki bomo prejeli ne, čez nekaj tednov, bo to tudi prisotno. Proračunska politika je zelo kompleksna. Lahko seveda povem, da je zlasti Evropska komisija pri tem odigrala zelo pomembno vlogo. Evropska komisija usmerja države članice pri zmanjševanju dolga. Zlasti to velja za tiste države članice z visoko stopnjo dolga. Mislim pa, da je treba pri teh priporočilih obrati primerno hitrost reform. Kaj ti, če je hitrost prehitra, potem je lahko tudi škodljiva. Cilji morajo biti jasni, tako za voljivce, kakor tudi za prestojne organe v državah članicah. Te cilje je treba izpolniti in ti cilji se ne smejo spremenjati vsako leto, oziroma dvakrat na leto. Vem, da se je komisija na tem področju zelo potrudila, vem, da je dosegla napredek, ampak mislim, da še nismo na cilju. Hvala. Sedaj pa dam besedo Aleksu Podvinu iz Luksemburga. Ja, gospod predsedujoči, kot eh, drugi bi rad tudi sam pozdravil zadnje številke glede gospodarske rasti, ki kažejo, da eh, se gospodarstvo v Evropski uniji krepi. Eh, seveda pa je pri tem potrebno upoštevati tudi eh, razlike med posameznimi državami članicami in pa eh, socialno neenakost znotraj držav članic. Govora je bilo tudi o socialnem stebru. Na ta način želimo uvesti tudi socialno dimenzijo v gospodarsko upravljanje to eh, pa eh, še zmeraj ostaja eh, nekakšen tujek v gospodarskem upravljanju, tujek, ko gre za proračun in pa za finance. In zaradi tega bi rad zastavil vprašanje komisarki Tyson, na kakšen način želi komisija zagotoviti, da socialna dimenzija ne bo sirota znotraj tega svežnja da ne bodo pravila zasnovana na uh, proračunskem ravnotežju in pa uh, javnih financah držav članic. Eh, potrebno je zmanjšati uh, socialne razlike. Kako bi To lahko povezali s poštovanjem pravil proračunskega ravnotežja. Torej, eh, kako povezati eh, potrebe na socialnem področju z obvezami na proračunskem področju? Eh, te so seveda povezane z paktom stabilnosti in rasti. In še eno vprašanje. Govora je bilo o povečanju osebnega dohodka z namenom povečanja kupne moči. Luksemburg vedno znova prema upozorila glede eh, avtomatične indeksacije eh, plač za strani Evropske komisije. Eh, kako je torej se to, sedaj to zvišanje osebnega dohodka povezano z politiko evropskih inštitucij? Kaj ti tako osebni dohodek, kako tudi pokojnine vplivajo na kupno moč? Ki, uh... Odel si maski iz Poljske za E, panie przewodniczący koleżanki i koledzy dragi kolegi dovolite mi da vas spomnim na to da imamo nove prioritete v evropski uniji gre za obrambno politiko inovacije in migracije in temu se moramo popolnoma posvetiti. In jih moramo vključiti tudi v bolj splošne politike za odpravo neeno, neenakosti v Evropski uniji. Krištof Hetman je to že prej omenil. Govoril je o neenakosti znotraj držav članic, znotraj regij, znotraj Evropske unije. To je seveda velik izziv, s katerim se sedaj soočamo, kajti gospodarska rast ni odpravila vseh neenakosti. Poljska si želi več doslednosti, dejali ste, da je treba popraviti streho, dokler si je sonce. Ampak mislim, da moramo z delom nadaljevati še kasneje in seveda, kot sem že dejal, želimo si več doslednosti pri odpravi neenakosti. Poljska je seveda pripravljena na te razprave zavedamo se tudi dejstva, da se soočamo tudi z izzivom Brexita. Tudi na to debato smo pripravljeni. Poleg tega tudi vemo, da moramo zapolniti proračun, zapolniti luknjo, ki bo nastala po odhodu Združenega kraljestva iz Evropske unije. Ampak vseeno moram povedati, da smo optimistični. prosim vas, da ko boste govorili o temeljih Evropske unije, da boste lahko še vedno izpolnili vse te izzive. Najlepša hvala. Še zadnji govorec. Veselje mi je, da lahko besedo dam tudi članu, oziroma članici odbora regij. To bo gospa Olga Zrihem. Izvolite. Merci, monsieur le président. Madame la... Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka, v veliko veselje nam je, da ste tukaj z nami, gospe in gospodje. Meni pa je v veliko eh, čas, da lahko kot predstavnica odbora regi danes tukaj spregovorim. Eh, seveda je za nas pomembno, da so vse ravni upravljanja vključene v eh, to razpravo o evropskem semestru, tudi lokalni in pa regionalni organi, ki imajo določene pristojnosti v nacionalni politiki. V, uh, priporočilih eh, Evropske komisije lahko najdemo eh, lokalno ali pa regionalno dimenzijo v 75 odstotkih. Eh, in zaradi tega so lokalni in regionalni organi še kako pomembni. Sprejeli smo resolucijo o rasti za leto 2018. Eh, govorimo o izvajanju strukturnih reform, eh, o okrepitvi kupne moči v eh, regijah in mestih in pa o vlogi odbora regij pri politiki evropskega semestra. Evropski semestr je potrebno povezati tudi z trajnostno politiko Združenih narodov za obdobje do leta 2030. Evropska unija mora uporabiti evropski semester kot temeljni instrument za dosego ciljev kohezijske politike in ozemeljske politike, pri tem pa se mora opirati na partnerstvo in pa decentralizirano upravljanje. Naj eh, izpostavim eh, tudi določene pomankljivosti evropskega semestra. Te bi lahko eh, popravili z dinamično razpravo. Potrebno bi bilo namreč razširiti področje uporabe evropskega semestra, poleg tega pa bi bilo potrebno evropski semestr tesneje povezani s kohezijsko politiko, kajti v eh, tem okviru eh, bi eh, lažje izvedli strukturne reforme. Kazalniki za izvajanje evropskega semestra pa ravno tako povzročajo težave, predvsem, ko gre za priporočila za posamezne države. Tukaj gre za eh, predlog strukturnih reform, ki nimajo prave pravne osnove in rezultati so vse prej kot zadovoljivi. Evropska komisija bi morali zmanjšati število priporočil in se osredotočiti na to, kar bi eh, lahko dosegli v 10 do 12 mesecih. Veliko je različnih razlogov, zakaj reforme niso izvedene. Eh, namreč pomankanje sredstev, zapletena pravila in tako naprej. Eh, še prav posebej pa se je potrebno osredotočiti na nacionalne prispevke, eh, kaj ti eh, zapletenost sicer lahko povzroča težave, ampak nič ne povzroča večjih težav kot nezadostna finančna sredstva. In tukaj je potrebna predvsem podpora nacionalnih vlad. Vključiti je potrebno lokalne in regionalne partnerje v evropski semester eh, in če tudi ti eh, ne bodo imeli eh, odločilne vloge, bi to moralo ukrepiti dodelitev finančnih sredstev za izvajanje strukturnih reform. Pri tem pa je potrebno tudi spremljati izvajanje strukturnih reform. In eh, predlagali smo tudi kodeks obnašanja za vključitev eh, lokalnih in pa regionalnih organov v eh, izvajanje politike evropskega semestra. Pri tem je potrebno upoštevati eh, lokalne in regionalne organizacije, eh, ki morajo biti partneri v izvajanju reform. Zahtevamo torej sredstva, hkrati pa tudi partnerstvo. Evropski parlament je oktober 2016 podprl ta naš predlog. Evropska komisija pa je povdarila, da je potrebno okrepiti vključitev regionalnih in lokalnih organov v evropski semester. Nažalost pa je Evropska komisija zavrnila naš eh, predlog kodeksa obnašanja eh, in eh, pri tem je povdarila, da naj bi načelo subsidijarnosti ne bilo upoštevano Mi pa menimo, da temu ni tako, eh, da je to načelo upoštevano eh, ravno takrat, kadar eh, se vključijo tudi lokalni in regionalni organi. Nedavn, pred nedavnim je Evropska komisija podala tudi nov predlog instrumenta za podporo strukturnim reformam v okviru Evropskega semestra. Mislimo, da ta subvencija za nacionalne organe pri izvajanju večletnih reform ni prava rešitev mislim, da ne grem za težave z financiranjem. 25 milijonov evrov je Evropska komisija nameravala posvetiti temu instrumentu. Ali to res predstavlja dodano vrednost? Eh, zdi se nam, da je ta predlog eh, preveč nejasen in eh, da gre tukaj za rešitev, ki bi lahko zares povzročila težave z spoštovanjem načela subsidijarnosti. Potrebno je zagotoviti spoštovanje načela subsidijarnosti in pa sorazmernosti in zaradi tega je potrebno vključiti lokalne in pa regionalne organe. Ne želim tega eh, ponavljati, ampak vključeni moramo biti v zasnovo in v izvajanje strukturnih reform, pa tudi v izvajanje politike v okviru evropskega semestra. Evropska komisija pa tega ni predvidela 21. marca bo eh, odbor regi sprejel mnenje na to temo in jaz sem poročevalka za to temo. Tam eh, in gospodje, ta konferenca je dragocena priložnost, da izmenjamo mnenje, da izboljšamo učinkovitost in pa verodostojnost Evropskega semestra. V imenu odbora regi se vam zahvaljujem za vašo dobrodošlico. Hvala lepa, da ste nam dali besedo. In eh, seveda se že veselimo tudi konference prihodnje leto in upam, da bo razprava v prihodnjih dveh dneh plodna. Najlepša hvala za vašo pozornost. Thank you. And now, um... Najlepša hvala. Tako, sedaj pa eh, bi dal besedo še našim eh, panelistom. Na kratko, prosim, ampak eh, vsi boste torej dobili priložnost, da na kratko odgovorite. Začeli bomo na koncu z Fabien Keller. Izvolite. Rada bi se le zahvalila vsem kolegom za njihovo udeležbo in eh, gospod predsednik, eh, mislim, eh, da je odlično, eh, da eh, če bomo lahko dosegli eh, soglasje eh, in hvala lepa eh, kolegici Markis, ki je podala eh, pobudo, da bi na koncu sprejeli resolucijo, ki bi predstavljala to soglasje. Eh, hvala lepa. Ja, brez eh, soglasja se ne moremo dogovoriti nekako bi potrebovali sistem, da se eh, pretehtajo različna mnenja, ampak v tej konferenci takšnih možnosti žal nimamo. Naprimer, večina govorcev, ki so se javili, so bili iz moje politične skupine in zato bi si želel, da je njihovo stališče odraženo v poročilu, ampak eh, razen če ne napišemo nekaj zelo splošnega, generičnega, potem težko zagotovimo, da bodo vse politične skupine zastopane v takšnem dokumentu. Z veseljem bi nadaljeval s takšno razpravo, ampak v tem trenutku bomo nadaljevali. Beseda dobi gospod Ivan Miloševič, izvolite. Najlepša hvala. Danes vsi govorimo o konvergenčnosti, o socialnih neenakostih v državah članicah in glede tega se vsi strinjamo. Morda se ne strinjamo glede tega, kako to odpraviti, te neenakosti, kako izboljšati konvergenčnost in tako naprej. Sam prihajam iz desnice in zato mislim, da je dobro, da najprej zaslužimo denar in ga šele potem porabimo. Thank you. Hvala lepa. Gospod Bajje. Oui, merci, monsieur le président. Juste pour. Euh... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Rad bi se eh, zahvalil vsem, ki so sodelovali v razpravi, kajti zelo zanimivo je eh, bilo prisluhniti mnenjem nacionalnih poslancev. Evropski semester je koristen instrument, zagotovo pa to eh, ni eh, lahek. Eh, instrument, težko je podpreti naš eh, dinamičen gospodarski sektor, hkrati pa se boriti proti eh, neenakosti v Evropski uniji. Naj tukaj odgovorim tudi predstavnici odbora eh, regij. Seveda je uresničitev teh načrtov možna le z dobro podporo regionalne in pa lokalne ravni. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Hetman. Thank you, Chairman. I use my... Najlepša hvala, predsedujoči. Mislim, da sem svoj čas porabil že v prvem delu, tako da bi se sedaj samo zahvalil vsem, ki so spregovorili. Hvala za vse podane komentarje. Okay, very. Uh, please. Prav, najlepša hvala. Gospa komisarka Tyson, izvolite. Najlepša hvala, predsedujoči. Če mi dovolite, bi spregovorila nizozemsko, glede na to, da imamo odlične tolmače v Evropskem parlamentu, kot se dobro spomnim iz prejšnjega mandata. Torej, čisto na kratko bi spregovorila, bi pa rada vseeno odgovorila na nekaj konkretnih vprašanj, ki ste jih eh, zastavili Evropski komisiji. Prvič, dobro sem prisluhnila in ugotovila, da države članice želijo več eh, lastništva za, v, v okviru Evropskega semestra. Evropska komisija je že začela s koraki v tej smeri. Sestali smo se z socialnimi partnerji, z njimi se pogovorimo tudi preden objavimo letni pregled rasti. V prvem letu, torej prvič letos smo analitični pregled držav članic delili z državami članicami, preden smo te, ta poročila objavili. Vzpostavili smo tudi pogovore z državami članicami, z vladami, z nacionalnimi parlamenti in eh, socialnimi partnerji. Tudi sama sodelujem v takšnih dialogih. Z veseljem obiščemo tudi nacionalne parlamente za pogovor o teh eh, analizah. Na podlagi pogovorov, dialogov in na podlagi reformnih programov držav članic ter na podlagi eh, proračunskih načrtov se potem pripravi priporočila za posamezne države članice, ki uh, jih komisija najprej predlaga in ki se potem sprejmejo. Bomo pa vsekako razmislili o tem, kako lahko lastništvo eh, pri državah članicah še okrepimo. To je namreč potrebno, če želimo izboljšati to, da bodo države članice dejansko izvajale naša priporočila. Drugič, zelo zadovoljna sem z socialno dimenzijo, ki je bila izražena, eh, katere pomembnost je bila izražena tudi v tej razpravi. V komisiji smo prepričani glede tega, da, je, eh, da moramo izpostaviti eh, našo politiko na področju sociale in eh, socialnega tržnega gospodarstva. Če bomo predstavili in če si želimo socialno in konkurenčno gospodarstvo, moramo pripraviti dobro politiko na področju socialnih zadev in socialni stebr nam bo pri tem gotovo pomagal. Tukaj smo namreč zelo angažirani, da se to tudi izvaja. Slišali smo nekaj komentarjev glede tega, da potrebujemo več naložb. To je res. Že na začetku mandata te komisije smo ugotovili, da to drži. Prav zato smo pripravili Junkerjev načrt za strateške naložbe. Zavedamo se tega, da potrebujemo več javnih naložb. Ne gre samo za količinsko vprašanje, ampak tudi za vprašanje tega, kako je naš proračun sestavljen in posledično, kako kakovosten je. Vprašanje je torej, kakšna je marža v fleksibilnosti, ki se nahaja v paktu za stabilnost in rast. To želimo povišati. Fleksibilnost potrebujemo tudi takrat, ko pripravljamo letne ocene glede držav članic. Izpostavila bi še nekaj, česar morda ne veste. Namreč tudi države, ki imajo evro, oziroma um, tudi Eurostat prihaja, pripravlja različne analize glede uh, teh vprašanj. Na tak način dobimo veliko bolj jasno sliko, ki koristi tudi uh, zasebnim ulagateljem, na tak način, da se lahko potem pripravijo razna javno-zasebna partnerstva, in eh, s temi podatki potem lažje ugotovimo, kje bi bilo to smiselno. Pripravili smo tudi uh, smernice glede uh, takšnih projektov na področju energetike. Tisti, ki smernice že uporabljajo, pravijo, da smo ustvarili dodatne možnosti na tem področju. Slišali smo tudi vprašanje, kako si lahko dovolimo, da v časih, ko je potrebnih še veliko več naložb v naše gospodarstvo, da prav takrat prosimo, za naložbe na socialnem področju. To lahko kombiniramo brez težav. Namreč eh, v komisiji vedno govorimo o modernem socialnem varstvu. Kaj to pomeni? To pomeni, da eh, ne bomo samo dajali različnih nadomestil, ampak bomo pripravili tudi različne storitve za izobraževanje, za dodatno pridobivanje veščin in za podporo ljudem, tako da se lahko vključijo v družbo in v trg dela. Na tak način bodo ljudje dobili dodatne veščine, s katerimi bodo lažje našli službo. To so naložbe v ljudi, naložbe v ljudi in zaradi teh naložb dobi, potem vidimo tudi rezultate v gospodarstvu. Nikakor nam ne bo uspelo izgraditi digitalnega gospodarstva, če ne bomo ulagali v veščine naših državljanov. To ste omenili tudi nekateri. Potem neenakost. To je pomembna tema in eh, prav zato se temu posvečamo v letnih analizah in poročilih. Ugotovili smo, da je, se je neenakost v času krize malce, eh, se je precej povišala, še vedno se malce viša ampak eh, v določenih državah se sedaj tudi znižuje, tako da mislim, da obstajajo možnosti za boj proti neenakosti in zato, da izgradimo bolj vključujočo družbo. Na tak način želimo izboljšati tudi socialni stebr. Lahko bi sedaj podala še več podrobnosti glede tega, kateri elementi stebra bodo k temu pripomogli in katere konkretne eh, Zakonodajne predloge smo zato pripravili, ampak žal se mi zdi, da za to ni dovolj časa in bomo to storili v naslednji priložnosti. Slišali smo tudi vprašanje glede eh, stopnje in višine plač, da je potrebno zvišati višino plač. Če se pravilno spomnim, eh, smo v zadnjih dveh letih v dokumentih povezanih z Evropskim semestrom zapisali to, da potrebujemo više plače. Glede na to, eh, da se produktivnost veča, obstaja možnost, da se povišajo plače, države imajo presežek in v teh primerjih moramo razmisliti o možnostih za zvišanje plač. Vsaj dve državi članici sta dobili priporočilo, da zvišata plače. Kar se tiče eh, slabih posojil in bančnih težav, ki še obstajajo po krizi, pa naslednje. To je seveda še vedno velik problem. Del teh težav smo že odpravili, ampak pred nami je še velik in pomemben svežen, ki bo urejal naše gospodarstvo. Komisija pripravlja tudi svežen, s katerim bi državam članicam pomagali, da razgradijo ta slaba posojila. Zavedamo se tega, da bo to morda imelo posledice za posamezne eh, osebe in pripravili bomo takšne predloge, ki bodo upoštevali posledice za posameznike. Pa še dve stvari bi rada omenila. Najprej, eh, kar se tiče EDIS-a, torej eh, to je sistem jamstva za vloge. Komisija je pripravila predlog, ampak v svetu obstaja nekaj držav, ki menijo, da potrebujemo več jasnosti in gotovosti glede zniževanja tvegan. Preden bodo pripravljene eh, sprejeti tudi večjo porazdelitev tvegan. Tukaj se trudimo in poskušamo napredovati, ampak predlog je sedaj v svetu. Skupaj z državami članicami poskušamo dinamično rešiti vprašanje. Nekaj smo slišali tudi glede kohezije, glede kohezijskih skladov in večletnega finančnega načrta. To je razprava, ki se bo uh, sedaj začela. Prejšnji teden je, bil pripravljen, je bilo pripravljeno poročilo o tem vprašanju. Uh, v katerem so prikazani možni scenariji glede tega vprašanja in možni nadaljni pogovori na ravni Evropskega sveta in vrha. Torej, smiselno bi bilo, da bi nacionalni parlamenti namenili zadostna sredstva evropskemu proračunu in na tak način bomo lahko zakrpali tole luknjo, ki jo bo povzročil Brexit. Na tak način bomo imeli tudi dovolj sredstev za nove izzive, ki so pred nami, kot so naprimer migracije in tako naprej. In potem bomo lahko v naslednjih letih konsistentno nadaljevali z našim delom. Toliko z moje strani, najlepša hvala za odlično razpravo, zahvaljujem se vsem, ki so pokomentirali vaše komentarje, bom vse, vsekakor predala komisiji.